spoštovane kolegice in kolegi prosim za nekaj miru Vita państwa po przerwie. Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo z elektronskim glasovanjem. Gre za poročilo na lastno pobudo o sektorju sada in zelenjave od reforme leta 2007. Gospod Milo, izvolite. Uh, moment. Monsieur le Président, sans, sans moment. juge de... Mr. Dulo. Please. Sì, salve Presidente. Avrei una richiesta riguardo la lista di voto. Mm imamo vprašanje glede eh, predloga spremembe 123, ki je tukaj omenjen kot eh, eh, v odvisnosti od 91. amadmaja, kolikor vem, tukaj ni povezave. Lahko o 123. amadmaju glasujemo neodvisno od izida glasovanja pri 91. amadmaju. Ehm, sekretarjat mi je povedal, da ni bilo dovolj časa, da bi se popravil uh, seznam za glasovanje in zato vas prosim, uh, predsednik, da uh, to unesete v glasovalni seznam in da lahko o 123. glasujemo ločeno. Sekretarjat potvrdil za pana uh, e, Sekretarjat prikimava. Imate prav, torej, to, kar ste predlagali, je res, tako da bomo to upoštevali. Porchevales, gospod Mela. Nem do resultado de um ou outro agradecimento que no final desta votação gostaria de fazer, queria. Ne glede na rezultat, naj povem, ki ga bomo dosegli, naj povem naslednje. Kar vnaprej. Pri tem poročilu smo bili zelo eh, zaskrbljeni glede eh, nekomercialnih oziroma komer, nelegalnih komercialnih praks. V drugem odstavku imamo medma, glasovali bomo za in glasovali bomo tudi za medma 90, ki gre v isto smer. Eh, Evropska ljudska stranka se bo pri 86, 98 in 92 eh, predlogu spremembe vzdržala. Po moje je treba to povezati z amandmajem kolegice uh, eh, Megenes, ki govori o enakovrednih, enakopravnih praksah. Um, EPP in SD sta pripravila kompromisni amandma številka 8. ECR in ALDE sta uložila uh, kompromis številka dva, devet. E, posvetoval sem se z poročevalci v senci in naj vam povem, da se odpovedujemo kompromisnemu amadmaju 8 in sprejemamo e, amand, kompromisni amadma 9, ker je to e, v smislu enotnosti. In to sem želel povedati še predno smo začeli.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 Hvala, zavrnjen. 80 za, proti, zavrnjen. Predlog storjem je 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 81 za, proti, hvala, vzdržani. To preverimo elektronsko, zato ker je to moj predlog spremembe. Začetek elektronskega glasovanja. not a problem. Okay. Okay. Thank you. Dziękuję. Close. Close. Dobro, hvala. Konec glasovanja. Zadnji predlog smembe bi sprejet, 82 in pro, za, proti, vzdrani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 85, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo drugi del predloga spremembe 85, začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 88 za, proti, zdržani zavrnjen z isto večino, 86 za, proti, vzdržanje, zavrnjen, 87 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, 89 za, proti, vzdržanje, sprejet. Če bom videl, da gre za jasno večino, ne bom niti spraševal, kdo je proti ali kdo je vzdržan. 90, kdo je za? Proti, vzdržan in sprejet. 91, za? Sprejet. 92 za proti vzdržani. Preverjamo. Predlog spremembe 92. Začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Odrzucamo jednim glasom. Zavrnem z enim glasom proti. 93, kdo je za, proti, vzdržan, sprejet. 94, kdo je za, proti, vzdržan, zavrnjen. 97, kdo je za, proti, elektronsko glasovanje glede predloga spremembe 97. Konec glasovanja odrzucona. Poprawka 95. Zawarniona. 95 za. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 96, kdo je za? Proti. Sprejet. 98 za proti. Mislim, da je sprejet, vendar preverimo. 98. predlog spremembe elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 6 elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Šif. To je zadnje glasovanje, preprosim. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 103. Kdo je za? Dvignite roke, prosim. Sprejet. zdaj pa kont 5, kdo je za, proti. Preverili bomo z elektronskim glasovanjem, glede kont 5, začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeti. predlog spremembe kont 8 za proti. Elektronsko bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen z dvema glasovama proti. Težko je videti ta dva glasova od tukaj. Zdaj pa 104, kdo je za? 104 sprejeto. 105, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 106, za? Sprejet. 115. Oziroma, predlog spremembe 107, se upravičujem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe 115, za? Proti? Zavrnjen. 112, za? Proti? Zavrnjen. 110, za? Proti? Zavrnjen. 111 za,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 proti. Se prevečujem, nadaljujemo s predlogom spremembe 118. Kdo je za? Proti? Sprejeti. 114, kdo je za, proti, sprejet. 119 za, sprejet. 120 za, sprejet. Сто двадцать, кто за? Спрейт. 122 za, proti, sprejet. Preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja. 122. Zameka glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen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 sprejet, 125 za sprejet, 126 za sprejet, 127 za sprejet. Predlog slovenbe kont 6, kdo je za? Sprejet. Predlog spremembe 108 in 129. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 130 za, sprejet. Predlog spremembe 131 za, sprejet. Predlog spremembe 84 za, proti vzdržani, sprejet. Preverjamo začetek glasovanja. Zamekam glasovanje na popravko 84. Konec glasovanja. Sprejet. 132 za. Kdo je za? Sprejet. 133, kdo je za? Sprejet. 134, za? Sprejet. 135, za? Sprejet. Predlog spremembe kont 7, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Bomo preverili. za začetek glasovanja glede kon 7. Konec glasovanja. Sprejet s štirimi glasovi za. Predlog spremembe 136 za, hvala, sprejeto, 137 za, sprejeto, kont 9, kdo je za, proti. Mislim, da je bil sprejet, bomo pa to preverili. Začetek glasovanja. Odpiram glasovanje. Za, z, glasujemy.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 142 za. Kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. 142. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnem. predlog spremembe 144 za sprejet. To 38, kdo je za, proti, zavrnem. 145, kdo je za, sprejet. predlog spremembe 146. Za. Proti. Zavrnjen. 143. Za. Sprejet. Kont 14. Za. Proti. Zavrnjen. 147 za, sprejet. 148, kdo je za, proti. Zavrnen, ampak bomo preverili 148, začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjen. 149 za, proti. Bomo preverili 149 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Vrnen s štirimi glasovi proti. 150, kdo je za, proti, zavrnjen, 151 za, sprejet, 152, kdo je za, sprejet, 153 za, sprejet, 157 za, sprejet, 154, kdo je za, sprejet, 155 za, sprejet. Predlog so vreme 156, voto je za, sprejet. 158, gospoda Tarabela, kdo je za, sprejet. 159, za, sprejet. Predlog so vreme 160, za, sprejet. 161, za, sprejet. 168, kdo je za, proti, zavrnjen. 165 za, proti, zavrnjen. 171, kdo je za, sprejet. 164 za, Morali bi glasovati še o 170, kdo je za sprejeto. 166. Sto triinšestdeset, naslednji predlog spremembe, kdo je za sprejeto? Sto dvainšestdeset, za. te sprejeti. 172 za, proti, zavrnjen. 173 za, proti, sprejeti. 174 za, proti, zavrnjen. zavrnjen, mislim da. Bomo pa preverili. 174 začetek elektronskega glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 175 za. Proti. Sprejeti. 176, kdo je za, proti, sprejet. 180 za, proti, zavrnen. 179 za, sprejet. Predlog spremembe. 177 za, proti, zavrnen. 181 za, proti, zavrnen. 182, kdo je za? Sprejet. 183 za, sprejet. 184, kdo je za? Sprejet. 185 za sprejet. 187, kdo je za, proti, zavrnen. 189 za, proti, sprejet. 186 za, sprejet. 188, kdo je za? Sprejet. 190 za. Sprejet. Kompromisni predlog spremem besedem. Elektronsko glasovanje. O vseh kompromisih bomo glasovali elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejet. 193 proti zavrnjen. Kompromis 9. Elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 197. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 198 v dveh delih. Prvi del za, proti, bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Zdaj pa predlog spremembe 200. Za? Kdo je za sprejet? Zdaj pa predlog spremembe kont 15 za. Ta je brezpredmeten, se upravičujem. Zdaj pa 204, kdo je za? Sprejet. 201 za. Sprejet.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 proti. Preverjamo z elektronskim glasovanjem začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 205. Konec glasovanja. 206, kdo je za, proti, zavrnjen. 207 za, sprejet. 208 za, sprejet. 209 za, sprejet. 210, kdo je za, proti, zavrnjen. 211, kdo je za, sprejet. Sprejet. 212, kdo je za? Sprejet. Predlog spremembe kont 10 za, proti, zavrnjen. Kont 11, ne, bomo še preverili, preverjamo kont 10, začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. zavrnjen. Nadaljujemo s kont 11, kdo je za, proti, sprejet. Zdaj pa kont 12, za, sprejet. Kont 13, za, proti, zavrnjen. Kont 16, kdo je za, proti. Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 213. Za? Proti? Preverjamo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 219 za, proti, zavrnem. 218 za, proti, sprejet. 214 za, Dvesto dvajset, kdo je za? predlog spremembe 120. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 221 za. Sprejet. 222 za. Sprejet. 1.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 14 ja, je kajido. 216 je treba glasovati, kajti 214 eh, je postala brezpredmetna, zato moramo glasovati o 216. Ma pani Lacije, dziękujemy, głosujemy poprawkę 217. Da, pravi imate. Glasujemo o predlogu spremembe 217. Kdo je za, proti? Sprejet.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 Mhm. Let's take the vote on 273. Okay. Uh, Ker smo zavrnili 219. Sekretariat je potrdil, da moramo glasovati glede 217. Še enkrat, kdo je za, proti, sprejet. Jeden. To je za popravko numer jedan. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zavrni. Popravka numer dva, Palabudi. Kdo je za? Džinkuj. Predlog spremembe dva. Gospod Buda, za, proti, sprejeti. Popravka kontroli budžetovej. Kont A. Za. Sprejeti. Predlog spremembe tri je brezpredmeten. Predlog spremembe številka 5, kdo je za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 1, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. predlog s premem besedem, kdo je za, proti, sprejet. Predlog spremembe kont B za sprejet. 10 za proti. Bomo preverili predlog spremembe 10 začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Zavrnjen? 12. Za? Proti? Zavrnjen? kont C in D. Kdo je za? C in D proti. Zavrnjen. Mislim, da bomo pa preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 13, oziroma 14, se upravičujem. Za, proti, sprejet. 15. Ne, kont E. Za, proti, zavrnjen. predlog spremembe 16, kdo je za, proti, zavrnjen. Kont 3, za, proti, bomo preverili. Začetek glasovanja. Glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. sprejet. Zdaj pa kompromis 2, začetek glasovanja. O vseh kompromisih bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Zdaj pa pred ustavljanje 19. Kdo je za? Sprejet. 21. Za. Proti. bomo preverili 21. predlog spremembe. Začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Hvala, sprejet. 23. Za. Sprejet. Kompromisni predlog 3 začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Predlog spremembe 30 dekastrov za sprejet. 31 za sprejet. 32 za sprejet. 33 za sprejet.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 Zavrnjeno. 38 za, proti, zavrnjeno. Um, tri, 39 za, proti, zavrnjeno. 40 za, proti, sprejeto. Predlog smo imbe 41. gre za ustni predlog spremembe. Gospe Tarabeli, kdo je, Tarabeli, kdo je za? Ruti. Sprejeto. 44 za. Proti. Zavrnjeno. 42 za. Proti. Zavrnjeno. 43 za. To je brezpredmetno. 45 za proti, sprejeto. 46 za, sprejeto. 47 za, sprejeto. 48 za, sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. 53 za, proti, zavrnjeno. 54 za, sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo elektronsko. Konec zasovanja. Predlog spremembe 61 za, proti, zavrnjeno. 62 za, sprejeto. 64 za, sprejeto. 63 za, to je pres, predmetno. 65, 67, kdo je za, sprejeto. 68 za, sprejeto. Proti. Zavrnjeno. 70. Za. Proti. Sprejeto. Če je za, čekuj je prijen. 69. Za. Proti. Sprejeto. 71. Za. Sprejeto. Oziroma zavrnjeno. 72. Proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete.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

Желите беседа, изволите. Со ком мута бревидад, но аз sinceramente que este resultado justifica para agradecer àqueles que... Lepa, mislim da se tukaj moramo zares zahvaliti vsem tistim, ki so omogočili vlaganje predlogov sprememb in na koncu tudi sprejetje poročila. Eh, Gonsal Masedu, ki je dejansko pomagal sekretarjatu SL, eh, vsem poročevalcem v senci, vsem vam se iskreno zahvaljujem, veliko ste delali. Eh, si prizadevali, ogromno konsensualnega dela je bilo potrebno v tem postopku in na koncu lahko rečem, da smo danes eh, na začetku nekega velikega eh, spreminjanja organizacije proizdelovalcev da je to jasno sporočilo za uh, predelovalce sadja in mislim, da je to velik korak za Evropsko unijo v celoti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 člen 5 poslovnika pravi, da bomo glasovali o delegiranju uredbi komisije o spremembi uredbe EE številka 376-208, kar zadeva obveznost preživite dovoljene za uvoz etanola kmetijskega porekla in razveljavitvi uredbe 2336 skozi 2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo uredbe sveta 670 skozi 2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla. Hvala lepa, glasujemo o uvodnih izjavah. Čujeme posegulne punkti prambuje. No, no, no. glasovali bomo o posameznih uvodnih izjavah. Postavljenem do preambule. Punkt A. Kdo je za? Kto je... Uvodna izjava A. Za, proti, zavrnjeno. B. Za, proti, zavrnjeno. C. Za, proti, zavrnjeno. Proti. Zavrnjeno. D. Oziroma D, E, F. O tem bomo glasovali v svežnju. Torej, D, E in F skupaj za. Sprejeto. To pomeni, da bomo sedaj glasovali o pobudi za resolucijo. ki ugovarja temu delegiranemu aktu. Gre za poimensko glasovanje. Torej, gre za resolucijo, ki zavrača delegirani akt. Lahko glasujete. Dziękuję, zamykam glasovanje. Hvala, konec glasovanja. resolucija je sprejeta, delegirani akt je bil zavrnjen. Sedaj pa nas čaka naslednja točka glasovanja. priporočilo o tem, da ne oziroma spre, eh, predlog resolucije o zgodnjem nenasprotovanju delegiranemu aktu, delegirani uredbi komisije o spremembi priloge 1 k uredbi številka 1305 skozi 2013 Evropskega parlamenta in sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. to glasovanje je zahtevala komisija, zato da bo lahko kar najhitreje potrdila programe regionalnega razvoja, ki čakajo na to potrditev. Pravzaprav glasujemo o tem, da uredbi ne ugovarjamo. Lahko glasujete. Glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. To poročilo je sprejeto. Hvala lepa. Na zahtevo poročevalca smo preložili glasovanje o Um, določenih onesnaževalcih zraka. Gospod Ujtema, ali želite kaj povedati o tem? Izvolite. Uh, uh, Naj povem, da še vedno potekajo pogovori poročevalcev v senci. Potrebujemo več časa za kompromise in tudi zato, da bomo lahko izoblikovali močno stališče odbora Agri. Hvala lepa. Naj sedaj pozdravim goste gospoda Linca. Ravno ste bili priča glasovanju, ne razpravi, morda je bilo to za vas manj zanimivo, no kakorkoli pa vas lepo pozdravljam tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala, da ste tukaj. Sedaj pa točka 14 na dnevnem redu, trgovina z izdelki iz tjulnov. Gospod Vojčehovski Januš je poročevalec, pristojni odbor je IMKO. Naš odbor pripravlja mnenje. Verjetno ni treba, da posebej predstavljam to temo, to bo bolje opravil poročevalec, no ampak ker ga ni tukaj, ga bom tukaj nadomestil gospod Kuznjek. Eh, hvala lepa, naj se vam najprej opravičim v imenu gospoda Vojčehovskega, če dovolite bi v njegovem imenu podal predstavitev mnenja. Omejitev uvoza izdelkov iz tjulnev je nekaj, kar že dolgo časa zahteva javnost in pa številne institucije. Ne sprejemajo krutega ubijanja teh živali za namene trgovine. Tjulni so zelo inteligentne živali in zato bi jih bilo treba zaščititi pred krutostjo in pomučenjem. Izdelki iz tjulnev nimajo nobene trgovinske urednosti v Evropski uniji. Potrošniki lahko zelo dobro shajajo brez njih. Razumeti pa moramo, da je lov na tjulne bistven sestavni del tradicij nekaterih avtohtonih skupnosti. Ehm, zato bi morali omejiti uvoz izdelkov iz tjulnev na tiste, eh, ki so pridobljeni eh, z lovom, ki ga po tradici izvajo eskimi in pa druge avtohtone skupnosti. Komisija bi morala predvideti dodatne nezakonodajne ukrepe za to, da bi omogočila dajanje takšnih izdelkov iz tjulnev na trg. Bistvenega pomena zagotovimo tudi primerni nadzor nadzor bo učinkovit samo, če bodo uvozniki morali dokazati, da izdelki iz čuljnov izhajajo iz uh, lova, um, ki ga po tradiciji izvajajo iz kimi in pa druge avtohtone skupnosti. Um, Mm, torej poročevalec meni, da bi moralo biti možno na, evropski, na ravni Evropske unije popolnoma prepovedati uvoz, zača, začasno uvesti prepoved uvoza izdelkov iz tjulnov iz tretjih držav, če tam niso spoštovani standardi eh, za zmanjšanje trpljenja tjulnov pri lovu. Hvala lepa, toliko strani poročevalca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 vem, ali se tukaj navezujemo na predlog komisije ali na uredbo iz leta 2009. Izuzete so bile nekatere izjeme, ki so bistvenega pomena za lov na tjulne. Uh, naša zgodovina gre tisoče let nazaj in preživeli smo zato, samo zato, ker smo imeli tjulne tjulni igrajo zelo pomembno ulogo za naše skupnosti. Uporabljamo njihovo mast, olje, samo na ta način so lahko naše kulture preživele. Mm, To je bilo zapisano tudi v mm, časopisnem članku. Čijulni so zelo tesno povezani z našim gospodarstvom, z našo zgodovino, z našimi tradicijami. V Evropski uniji zelo veliko govorimo o zaščiti manjšin, o zaščiti manjšinskih jezikov, kulturnih običajev in tako naprej. Pri tem predlogu gre za močen vpliv na eskime, eh, zato ker smo umejili uvoz izdelkov iz tjulnov. Vem, da smo predvideli določene izjeme, ampak te izjeme niso imele dovolj eh, pozitivnega učinka na lovce iz Grenlandije. Grenlandijski lovci so še vedno odvisni od lova na tjulne. Eh, tam lovci trpijo zaradi trpljenja, trpijo zaradi teh kampanj, kjer prikazuje, kako ubijejo tjulne mladičke. In tam se je uvoz izdelkov iz tjulnov zelo, zelo zmanjšal. Celo WWF in pa Greenpeace pravita, da je na Grenlandiji lov na čivulne vzdržen. Tam je jasno zapisano, da je čivulen žival, eh, ki jo lahko človek tudi izkorišča. Seveda so čivulni zelo prisrčne živali, zlasti mladički, ampak za te skupnosti so čivulni gospodarsko zelo pomembni. Eh, sam želim podpreti lov na tjulne na Grenlandiji. Izvedena je bila tudi raziskava in ta jasno pokazala, da je tam lov na tjulne vzdržen. Sedaj pa je Evropska komisija podala nek predlog, ki preprosto pušča ob strani vso to zgodovino, tradicijo raziskave in tako naprej. Eh, danski minister za prehrano je, pro, je protestiral proti temu leta 2009. Kot danec, kot liberalec eh, se želim eh, upreti tej prepovedi leta 2009. Liberalci so takrat bili edini, ki so opozarjali na probleme, ki so povezane v zvezi s to prepovedjo lova na tjulne. Ja, seveda bi lahko tudi tožili, eh, se pritožili na te postopke pred svetovno trgovinsko organizacijo, ampak ta prepoved ne bo umaknjena, zato bi se komisija morala na to odzvati. No, sedaj smo dobili predlog, ki. Um, stigmatizira te skupnosti, ki lovijo na Eh, ki lovijo tjulne. Liberalci si želijo varnih izdelkov, neoporečenih izdelkov, ampak izjeme ne moremo, ne moremo izuzeti vseh izjem iz tega predloga. Tukaj bi morali predvideti tudi klauzulo o pregledu. Lov na tjulne poteka tudi v Severnem morju.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 mladičkov, tjulnov, ampak tukaj bi moral razum predvladati nad eh, čustvi. Eh, tukaj gre za skupnosti, ki so tisoče let lovili tjulne, ne morejo sedaj preprosto se kvalificirati in živeti od eh, zraka in čiste vode. Dziękuję. Pani poseł Hazakamp. Gospa Hazakamp voorzitter eh, laat ik eerst bedanken met het. Eh, eh, gospod predsednik sprva naj se zahvalim poročevalcu ki je pripravil zelo jasno poročilo namreč stranka živali ki jo, jo zastopam se zauzema proti vsakršnemu Eh, vsakšnemu proizvajanju ali porabi izdelkov iz tjulnov. In mi nismo edini. Večina v tem parlamentu podpira to stališče. Nažalost pa se moramo, uh, moramo to stališče prilagajati zahtevam svetovne trgovinske organizacije. Uh, prepoved uh, velja za vstop um, teh izdelkov v EU, obstajata pa dva, dve izjemi. In sicer uh, izjema IC, uh, tukaj imamo uh, različna stališča, gre pa za izdelke pridobljene s tradicionalnim lovom in uh, uh, Domorodne skupnosti imajo uh, ne le uh, trgovinske dogovore z Evropsko unijo, ampak tudi zunaj nje. Torej, Eh, ta obseg, eh, ki ga obravnavano, je mogoče širši, kot se nam zdi na prvi pogled. V Evropi smo uvedli prepoved na osnovi standardov za dobrobit živali. Eh, domorodne skupnosti, po mojem mnenju, pa spoštujejo splošne standarde, ki veljajo v Evropi, Eh, obstajajo pa tudi drugi standardi, ki se nanašajo, ki jih postavlja STO. Potem pa imamo tudi uh, drugi uh, izjemo v zvezu s trajnostnim upravljanjem morskih virov in tukaj ni problemov, tukaj je to nepotrebno. Zakaj bi uh, uh, ubite živali komercializirali in njih, na njih služili dobičke? Uh, razen če uh, se pravzaprav te trajnostne, eh, načrti trajnostnega upravljanja temelijo ravno na pridobivanju dobička. Uh, predsednik, strinjam se s tem, da se črta ta člen iz uredbe, po drugi strani pa imamo rok do 15. oktobra. In uh, lahko bi na novo napisali uredbo, uh, da bi se izognili temu, da se na trgu pojavljajo eh, krzneni plašči ali olje iz tjulnov. Ampak do 15. oktobra eh, se je to treba narediti. Potrebujemo tehnične spremembe, ki bodo izvedene na tak način, da bodo evropske vrednote, evropska evropsko javno mnenje in morala spoštovani. In tako, da na našem trgu ne bo izdelkov iz tjulnov, kot so olje in krzneni plašči. Dziękuję pani poseł Ribeiro. Najlepša hvala, kolegica Ribeiro. Eh, e e hvala lepa, sem poročevalka v senci eh, pri tej. Uh, pri tem poročilu. Poročevalec je podal poročilo eh, in sam je podal amandmaje 2, 3 in 5 z namenom prepovedi izdelkov iz tjulnov eh, pridobljenih za določenimi postopki. Vendar tukaj ne razlikujemo med eh, državami, ki kršijo pravila in tistimi, ki ne. Tukaj moramo vesti razlikovanje. Potem pa glede drugega, uh, Eh, druge eh, točke eh, tretjega člena. Gre za občasno lovljenje in osebno rabo teh izdelkov. Kako lahko zagotovimo, da se bodo izdelki dejansko uporabljali v osebne namene in ne v komercialne namene? In drugo vprašanje 1b, preživetje domorodnih skupnosti kaj pomeni preživetje in e, samozadostnost in samo oskrba domorodne skupnosti. Eh, to nam mora biti jasno, da lahko razlikujemo med komercialnimi cilji in preživetjem skupnosti oziroma samo skrbo. Ja, äh Hvala lepa. Samo še nekaj splošnih uh, pripomb v zvezi z lovom na tjulne. Pozdravljam, da je sodba STO-ja podprla to prepoved in da so zahtevali, da skonodajo pripravimo uh, predvsem z osredotočevanjem na dobrobit živali. To je pomemben korak naprej. Uh, tudi izjema lova za tradicionalne skupnosti je za pozdraviti. Eh, prav tako pa ne smejo izdelki izhajati iz eh, pridobitnih dejavnosti, ampak je dovoljen samo lov eh, zaradi eksistenčnih vzrokov, vzrokov eksistence. Mislim, da je treba jasno določiti definicijo, kaj pomeni lov za eksistenco, lov za preživetje. Eh, vse te izjeme eh, morajo služiti jasnemu namenu. Gre za ohranjanje avtohtonih skupnosti, nikakor ne smejo biti tjulni lovljeni iz eh, zgolj pridobitnih trgovinskih vzrokov. Kujev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 tako prepoved postavimo. Obstajajo različne razlage tega pojma. Razen tega moramo razmisliti o roku, o datumu, kdaj bodo vse izjeme odpravljene, tako da bodo imele lokalne skupnosti dovolj časa, da se pred tem rokom na to pripravijo. Naj vam podam primer. V Litvi Eh, ščitimo eh, sive eh, tjulne, navedeni so, so na rdečem seznamu in vsako leto ima tjulen nekaj mladičev, ki potem splavajo v morje. Pred kakšnim letom je nekaj poškodovanih živali bilo najdenih na obalah Litve. Zato sprašujem naslednje. Ali take poškodovane eh, mladiče eh, in eh, živali najdete eh, v eh, drugih državah tudi, ali je to poveza, povezano z nekim načinom lova ali pa s čim drugim? In obstaja res hud boj za teh 20 eh, odstotkov uh, živali, ki naj jih ohranimo. Torej, v vsakem primeru se zauzemam za ohranitev te vrste. Dziękuję. Pani poseł Kadambach. Hvala, kolegica Kadamba. Uh, ali... Hvala lepa. Že na podlagi današnje razprave je očitno, da gre pri trgovini z izdelki iz tjulnov uh, predvsem za to, kako poteka lov na tjulne te razprave se lotevamo zelo čustveno. Zahvaljujem se poročevalcu Vočekovskemu za njegovo poročilo, tudi če ga danes ni eh, tukaj. Eh, v imenu naše prične skupine bi predstavila dva predloga spremembe. Najprej, poročilo se nam zdi zelo dobro, eh, ampak tam je zapisano, da bi lahko tudi iz tretjih držav uvažali izdelke iz ciulnev, če nastanejo na podlagi lova avtohtonih skupnosti. Eh, torej, tukaj bi se naj morala, tukaj bi se naj Evropska unija lahko odločila, da za dobo 12 mesecev prepove uvoz takšnih izdelkov, če ne bi bili spoštovani eh, vsi standardi. In pa eh, vložili smo tudi predlog spremembe, ki zahteva kampanjo osveščanja v državah članicah. Treba je sprožiti osveščevalno kampanjo tudi carinikov in tako naprej. Mislim, da je komisija pripravila dober predlog, čeprav je ta prišel nekoliko pozno. Sedaj smo pod časovnim pritiskom in eh, ta je bil popolnoma nepotreben komisija je vedela, da bi ta predlog moral priti že prej. No, smiselno je spremeniti samo področja, ki jih je kritizirala STO, ni treba, da, popol da popolnoma na novo odpiramo svežen. V naslednjih uh, tednih eh, bi povdarila v razpravah predvsem to, da je treba uskladiti vse skupaj za sodbo STO, ne smemo pa ponovno začeti odpirati tega svežnja v trgovini z, izdelkov, iz, z izdelki iz, iz Julnov. Če predstaviš. S tem smo zaključili seznam tisti, ki ste se prijavili za govor ali eh, kdo iz komisije ali sveta želi spregovoriti. Ja, izvolite. Dobro. Uh, Najlepše hvala, gospod predsednik. In hvala tudi poročevalcu za pripravljeno poročilo. Uh, ob tej priložnosti bi rad navedel nekaj uh, dejstev o tem predlogu, ki smo ga podali. Po mojem Gre za specifičen predlog, ki je sedaj na mizi, ki smo ga eh, poslali svetu in parlamentu. Glavni namen je, da eh, se eh, odzovemo na sodbo STO v zvezi z EU režimom za tulne. To na komisiji vedno naredimo, ko moramo spremeniti svojo zakonodajo zaradi uh, sodb Svetovne trgovinske organizacije. Uh, gre za skoraj. Uh, kirurški pristop, ko spreminjamo le tisto, kar je nujno potrebno, da eh, spoštujemo določila sodb STO. Torej ne gremo dlje od tega, kar določi Svetovna trgovinska organizacija, moramo pa zagotoviti uh, skladnost naše zakonodaje z temi sodbami. V tem danem primeru pa smo za vidika uh, eh, STO uh, eh, dobili zelo dolg čas, da se prilagodimo. Z našega vidika je pa to zelo kratek čas, kajti moramo izvesti celoten postopek, uh, ko soodločanja. To nas pa pripelje do 18. oktobra, ko bomo morali biti povsem usklajeni. Eh, kot vemo, ima prepoved porabe izdelkov iz tjulna v zelo dolgo zgodovino, nekateri ste to že omenili. Ta prepoved velja že od leta 2009, Kanada in eh, Norveška sta to žila pred Eh, Sloven, eh, svetovno trgovinsko organizacijo in STO je ugotovila, da je prepoved upravičena v smislu moralnih eh, zahtev in tudi standardov za dobrobit živali. In razen tega je STO ugotovila, da so izjeme um, drugačna izjema IC in izjema MRM. Uh, eh, ugotovljeno je pa bilo, da uh, obstaja komercialni element in da eh, gre za, predvsem za razliko v veščini pri lovu, ter niso sprejeli samo utemeljitev izjeme MRM in, mislili, in ugotovili so, da ni upravičena razlikovanje, ki ga imamo v sedanjem režimu. Edini način, da eh, se to uredi, je, da popolnoma ukinemo oziroma odpravimo to. Eh, izjemo iz obstoječe zakonodaje in to tudi predlagamo. Naj povem, da eh, ste mnogi v tem odboru, pa tudi v drugih odborih in tudi v svetu eh, izpostavili, da na tak ali drug način je treba to izjemo obdržati. Lahko vam zagotovim, da smo to pretehtali iz vseh možnih plati in po našem mnenju to ni izvedljivo na eh, pravno sprejemljiv način. Potem glede izjeme za inuite, STO je tukaj presodila drugače. Eh, razlika med eh, tradicionalnim lovom in komercialnim lovom je upravičena, kajti tukaj se ščitijo gospodarski in socialni interesi inuitov. Od tem ste tudi nekateri že govorili danes. Ampak SDO je tudi potem razsodila, da način eh, sprejema te izjeme ni sprejemljiv. Premalo je tukaj vključeno dorobit živali, premalo se na to sklicujejo, uh, Eh, izključuje izjema, kot je sedaj postavljena in obstaja tudi velika nevarnost, da pride do zlorabe te izjeme. Če pa vzamem, nam je um, STO postila kaj malo manevrskega prostora, da obdržimo uh, to izjemo, vendar se nam zdi to. Um, vendarle uspeh. Eh, dosegli smo v razpravah to, da se lahko ta izjema obdrži in sedaj želimo ta manevrski prostor izrabiti. Eh, predlagali bomo eh, tak besedilo, da bo veljalo za vse inuite in naš predlog se nanaša le na tisto, kar je izpostavila STO, glavni cilj pa, da je ohranimo izjemo za to, da inuiti imajo koristi od te izjeme in da uh, ni s tem ogrožena, ogrožen njihov obstoj in samo skrba. Zaradi tega smo torej predlagali način, kako obdržati smiselno izjemo za inuit, inuite. In do sedaj eh, so imeli možnost to izjemo izrabljati in naredili bomo vse, kar je mogoče, da to izjemo lahko še naprej izrabljajo. Toliko z moje strani, najlepše hvala. Hvala lepa. V imenu poročevalca, zvolite. E, torej, sprva Naj se zahvalim vsem kolegom iz komisije, iz odbore, ki so uh, se uh, zahvalili in pohvalili uh, poročevalca gospoda Vojčekovskega. Ne bom povzemal razprave iz jasnih razlogov, ampak naj samo povem vse, kar je bilo danes povedano, bom posredoval kolegi Vočekovskemu. Hvala. Torej, predloge sprememb je treba uložiti do 7. maja ob 12. ure. Če ne eh, imate drugih vprašanj, potem zaključujem se to točko dnevnega reda eh, po elektronski poti ali drugače v pisni obliki boste do, prijeli informacije o e, sestanku e, koordinatorjev, ki je potekal danes. Razpravljali smo o različnih zadevah in videli boste, kaj priporočajo koordinatorji in kaj smo sklenili. Če ni, ima eh, nišče nobene druge pripombe, mislim, da se s tem strinjate, da dobite informacijo pisno. V tem primeru pomeni, da smo izčrpali dnevni red. Eno uro in pol smo uspeli prej zaključiti naše dela. Najlepša hvala, lep eh, večer in eh, naslednje eh, sestanek je 26. maja z, v sodelovanju komisarja Hogana. Imate, imeli boste priložnost zastavljati vprašanja, komentirati na tej razpravi, ki bo strukturnega značaja v okviru svojih delovnih eh, skupin, eh, eh, političnih skupin lahko pripravite vprašanja naprej, jih pošljete komisarju, tako da lahko bolj smiselno odgovori na zastavljena vprašanja. Najlepše hvala še enkrat in nasidenje.